Gremo na glasovanje. Um, začeli bomo s poročilom Moraš, avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji. Gre za enotno glasovanje s poimenskim glasovanjem. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo eh, gospe Greensberg, domnevna nedavnošnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazanskem postopku. Najprej bomo glasovali o prvem sklopu. Predlog spremembe 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o drugem sklopu um, in bomo glasovali za dvigom roke za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o zakonodajni resoluciji z pojmenskim glasovanjem. Glasujemo, prosim. Is... Konec glasovanja. Je bilo sprejeto. Zdaj prehajamo na poročilo gospe Ford o osebni zaščitni opremi. Najprej bomo glasovali o prvem sklopu, predlog spremembe 158, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o drugem sklop, eh, oziroma drugi sklop odpade in eh, torej zdaj bomo za dvigom roke glasovali za, proti vzdržani. Zdaj pa bomo glasovali o zakonodajni resoluciji s pojmenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. In tudi to je sprejeto. Prehajamo zdaj na poročilo gospe Štiler o napravah na plinasto gorivo. Najprej bomo glasovali o prvem sklopu. Predlog sprejme 203 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija s poimenskim glasovanjem. Glasujemo konec glasovanja. Bilo je sprejeto. Gremo zdaj na poročilo gospoda Lopesa iz Turisa Vajta o žičniških napravah. Besedilo o celoti, prvi sklop, predlog spremembe 148 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog komisije za proti vzdržani sprejeto in zakonodajna resolucija s pomenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja in besedilo je bilo sprejeto. Čestitamo. Zdaj pa prehajamo na resolucije in sicer na resolucijo o nasprosovanju delegiranemu aktu o schemi splošnih tarifnih preferencialov torej predlog eh, resolucije, to je eh, besedilo, o katerem bomo najprej gov, gov, eh, glasovali. Torej glasovali bomo poimensko, glasujemo prosim. Konec glasovanja. In eh, predlog je bil zavrnjen. zdaj pa gremo na naslednje poročilo. To je eh, predlog resolucije o nasprotovanju delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah in otroških hrani. Preden gremo na glasovanju, gospod Taylor bi želel spregovoriti v imenu odbora Envitor. Izvolite. Eh, um. Uh, Hvala lepa. To glasovanje se osredotoča na to, ali želimo še dalje spodbujati vedno večjo debelost ali pa želimo zaščititi zdravje naših otrok in naslednjih generacij. Uh, Odbor odbor je predlagal oziroma komisija je predlagala, da še dalje dovoljujemo, da eh, ohranimo 30 odstotkov energije iz sladkorjev v otroški hrani. To se nam zdi nespremljivo in zato se sprašujemo, eh, zakaj ne upoštevamo tega, kar eh, priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ki predlaga manj kot 20 odstotkov vsega osebnosti energije. In torej to bi, to bi šlo v korist zdravja naših otrok, zato bi predlagali, da se vrnemo nazaj s tem predlogom, da ga uskladimo z priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in torej tako, da vsem evropskim otrokom zagotovimo boljšo prihodnost, boljše zdravje in e, zato predlagam, da glasujemo za. Hvala lepa, gospod Taylor. Eh, zdaj, eh, gospod komisar Kanjete ima besedo. Thank you, thank you, Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Sprejetje delegirane uredbe eh, brez zamud bi dejansko omogočila, da prenehamo z negotovostmi, do katerih je prišlo od julija 2015. Dejansko delegirani akt bi omogočil eh, organom eh, za izvrševanje in proizvajalcem, da spoštujejo jasna pravila komisije Rusija torej um, še enkrat poudarja vse zaveze, ki jih je prevzela glede posvetovanja uh, z različnimi operaterji uh, v letu 2016, kar zadeva proizvodnjo žitnih kašic in otroške hrane za spoštovanje ravni vsebnosti sladkorja v tej hrani in to na podlagi tudi eh, mnenja agencije EFSA, eh, tako da bomo lahko imeli čim boljšo sestavo za to vrstno hrano. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zdaj pa bomo o tem glasovali. Pričeli bomo z drugim predlogom spremembe poimensko glasovanje. E, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji odstavek, eh, prvotno besedilo za dvigom roka, za, proti, vzdržani, zavrnjena. Dru, četrti odstavek eh, iz prvotnega besedila, niste prepričani, lahko tudi preverimo, eh, še enkrat glasova, glasujemo o tretjem odstavku. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti odstavek, prvotno besedilo, dvig, z dvigom roka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, ne, se motim. Torej, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa, torej prvotno besedilo je brezpredmetno, pred, pred, predlog spremembe ena eh, s poimenskim glasovanjem, glasujemo, konec glasovanja. And it is adopted. Sprejeto. Uvodna izjava E, originalno besedilo, prvi del, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava F v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava G, originalno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava J, za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno in celotna resolucija poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naprej mirovni proces v Kolumbiji imamo resolucijo. To je zadnje glasovanje. Glasujemo za celotno resolucijo, za proti, vzdržani, sprejeto. Hvala, dragi kolegi. Konec glasovanja in sedaj gremo naprej na razlago glasov.